Z aktom 27. septembra leta 1976 v zvezi z izvolitvijo poslancev v Evropskem parlamentu z neposrednimi volitvami razglašam, da je prvo zasedanje